rednem zakonodajnem postopku v skladu z letom 78. To najdete v zapisniku te seje. Eh, potem pa eh, prejeli ste dokončni osnutek dnevnega reda k današnjemu dnevu. E, politična skupina Guje zahteva, da bi razpravo o, e, o ustnem vprašanju e, komisiji o novi strategiji za dobro počutje živali končali z resolucijo, o kateri naj bi glasovali v četrtek. Gospa Anja Hazekamp dobi besedo, da utemelji ta predlog. Prosim. Dank u wel, voorzitter v skladu s pravilom sto dvainpetdeset pozivam parlament da razpravo eh, o eh, novi strategiji za dobro počutje živali dva tisoč šestnajst do dva tisoč dvajset eh, končamo z resolucije. 31. Eh, decembra se namreč konča sedanja strategija in eh, komisija ne kaže nobenih znakov, da bi pripravila eh, novo strategijo. To je nespremljivo, kajti obstajajo številna odprta vprašanja glede dobrega počutja živali v Evropske uniji, s katerimi se moramo okvarjati in komisija naj pač pripravi natančen program za nadaljne delo. Drage kolegice in kolegi, v imenu uh, kolegov prosim za vašo podporo, eh, da bi to razpravo eh, zaključili z resolucijo. In če so vam pri srcu vprašanja živali, sedaj je pač čas, da to pokažete. Hvala lepa. Eh, kdo želi podpreti ta predlog? Želite govoriti za ta predlog? Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa Hazekamp, za vašo pobudo veliko zakonov eh, je šlo skozi ta parlament v zadnjih eh, letih, niso pa dosledni, nimamo dosledne strategije in tudi ne eh, doslednega zakonodajnega okvira v Evropski uniji. To tudi pomeni, da živali trpijo, da imamo v različnih državah različna pravila in tudi pri kmetijskih proizvodih potrebujemo skupni trg in zaradi tega podpiram ta predlog. Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Očitno ne. Prosim, pač proti, prosim. Gospa Aljo Mari, gospod predsednik, eh, rada bi naredila primerjavo. Eh, po terorističnih eh, napadih v Parizu smo zahtevali resolucijo in hoteli smo vprašati eh, komisijo, kako namerava eh, uresničiti ukrepe, ki bi jih lahko izvajala, pa jih do sedaj ni in na ta način bi lahko rešili stotine življenj. Presenečeni smo, da se parlamentu resolucija za dobro počutje živali zdi bolj pomembna od resolucije, ki se ukvarja s preživetjem ljudi. Hvala lepa. Gospa Aljo Mari, čestitke spretno ste podprli ta predlog, čeprav ste govorili eh, proti, eh, hkrati pa ste seveda tudi izrazili svoj protest. Sedaj pa k glasovanju. Kdo je za predlog gospe Hazenkamp naj dvigne roko? Kdo je proti? Kdo se zdrži? Sprejeto. Dobro, mirno. kolegi želijo elektronsko preverjanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Za torek nimam nobenih predlogov za spremembo sreda. Politična skupina zelenih eh, zahteva, da glasovanje o poročilu eh, Ferrera Teurer o davčnih stališčih in eh, drugih ustreznih ukrepih prestavimo na četrtek. Gospod Lambert dobi besedo v zvezi s tem. Gospod predsednik, ta parlament se je odločil, da se bo boril proti optimiranju davkov v korist podjetij. E, ta teden smo imeli prvo poročilo e, odbora. Prepričan sem, da bo e, to poročilo sprejeto z veliko večino. Skrbi me pa naslednje. Na konferenciji predsednikov so sklenili, da bi za en teden odložili eh, predstavitev eh, podaljšanja odbora taks in eh, tu imamo konsens političnih skupin in da ne bi sedaj prišlo do vtisa, eh, da sprejemamo poročilo in to povezujemo z podaljšanjem. Ne, mi želimo pač to ločiti, ne želimo zbujati tega vtisa v javnosti. E, večina političnih skupin je za podaljšanje tega odbora in konferenca predsednikov bi lahko o tem odločala v četrtek in o tem bi potem lahko takoj glasovali v četrtek opovdan. Na ta način bi problem tudi izginil. V tem primeru bi lahko glasovali o poročilu v sredo, o podaljšanju odbora pa bi glasovali v četrtek. Če ima konferenca predsednikov določene dvome eh, in če lahko te dvome umakne, potem pravzaprav tudi ne bi bilo razloga, da odložimo glasovanje o poročilu. Hvala lepa. Sedaj v podporo govori gospod Demasi. Prosim gospod predsednik. Eh, pred več kot enim letom so z LuxLeaksom postali znani škandalozni davčni dogovori v državah članicah. Eh, mi vemo, vsak policaj ve, da eh, preiskave ne more zaključiti, dokler ne pre išče vseh dokumentov. Nam niso dali dostopa do pomembnih eh, dokumentov. Eh, in zaradi tega tudi jaz pozivam, odložimo glasovanje, imenujmo to eh, umestno poročilo, mandat se ne sme končati, dnevni red je treba ustrezno spremeniti, kajti sicer bomo postali povsem neverodostojni v boju proti davčnim oazam. Hvala, gospod Weber. Eh, predstavnika zelenih eh, nisem morda dobro eh, razumel. Mislim, da je rekel, da lahko umakne svoj predlog, če bomo vsi potrdili podaljšanje odbora. Torej, mi želimo podaljšanje odbora in na ta način bi podlaga za predstavitev odpadla. Torej, če se zavežemo, da bomo v četrtek sprejeli podaljšanje delovanja odbora, bi lahko o poročilu glasovali v sredo in mi kot politična skupina smo pripravljeni razčistiti odprta vprašanja. Hvala lepa, gospod Simon. Z, eh, socialni demokrati so me prosili naj sporočimo, da smo za glasovanje v sredo eh, o poročilu torej Ferreira Teurer eh, in potem bi to obravnavala konferenca predsednikov, v četrtek bi sprejeli podaljšanje odbora. In zato sem tudi hvaležen, če gospod Lamberts eh, v tem primeru umakne svoj predlog. Torej vi umikate predlog. Potem Nimam nobenih eh, nadaljnih eh, predlogov za dnevni red eh, v tem tednu. Dobro, hvala lepa. Potem pa prehajamo na stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na desetko konferenco STO. Najprej gospa komisarka Malmer.